Alors, mesdames et messieurs, monsieur... Torej, gospe in gospodje, komisar Pibalks, dragi kolega, lepo vas prosim, da se tiho usedete, zato da vam lahko tudi v imenu odbora za razvoj in pododbora za človekove pravice Evropskega parlamenta izrečem dobrodošlico na tem medparlamentarnem sestanku odborov, kjer Evropski parlament zaseda skupaj z odbori z nacionalnih parlamentov, ki se ukvarjajo z vprašanjem razvoja in človekovih pravic. Preden nadaljujem pa par navodil. Odbor za razvoj nima navade delati s temi modrimi obrazci. Ta modr obrazec služi za to, da prosite za besedo. Kako vse skupaj poteka? Če želite besedo, dvignite roko. Če želite prositi za besedo preko tega modrega obrazca, lahko to tudi storite. To je nekaj uradnega, ampak s tem nismo bili seznanjeni. Evropski poslanci v odboru Deve nikoli niso izpolnjevali tega modrega obrazca in nima smisla, da sedaj izgubljamo 15 minut za to, da vam pojasnim, kako se skupaj poteka. Če želite besedo, dvignite roko ali pa izpolnite ta modri obrazec. Sem Mišel Strifler, Tako da boste vedeli, tiste, ki mi ne poznate, sem podpredsednica odbora Evropskega parlamenta za razvoj in veliko čast mi je, da lahko so predsedujem temu prvemu zasedanju skupaj s kolegico Barbaro Lohbiler. Ona bo kasneje predsedovala temu sestanku. Barbara Lohbiler je predsednica pododbora za človekove pravice. Gospa Lohbiler, torej. Bosu predsedovala, v svojem imenu pa bi rada izrekla dobrodošlico vsem predstavnikom iz nacionalnih parlamentov. Upam, da bo današnja razprava na učinkovit način prispevala k boljšemu medsebojnemu poznavanju, k večjemu sodelovanju med obema institucijama in če je le mogoče tudi k večjemu usklajevanju med politikami, ki se vodijo na nacionalni ravni in evropski ravni na področjih, ki so v naši pristojnosti. Tako kot je predvideno na dnevnem redu, bomo ta sestanek razdelili na dva dela. Prvi del bomo posvetili vprašanju, ali je pogojevanje na področju človekovih pravic ovira pri zmanjševanju revščine. Drugi del sestanka pa bo namenjen vprašanju učinkovitosti pogojevanja na področju človekovih pravic, zlasti v obdobju in na področju, kjer je vse več tudi interesa tistih, ki dajajo finančna sredstva. Na koncu pa bomo obravnavali še vlogo Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov pri vzpostavljanju in nadzoru pogojevanja na področju človekovih pravic. Na začetku bi rada pozdravila komisarja Pibalksa, prej sem se prečakovala s tem modrim obrazcem. Torej, vi boste sodelovali pri prvi temi in vam kar predajam besedo. Seveda mu lahko najprej postrežete kavo. Izvolite, komisar. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Zelo sem vesel, da sem lahko danes tukaj. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu za to, da so prevzeli pobudo in organizirali to medparlamentarno predstavitev o zelo pomembni politiki Evropske unije za prihodnja leta. Na začetku mislim, da je najbolje citirati iz poročila Združenih narodov o svobodi. Namreč, človeštvo ne bo imelo varnosti brez razvoja. Ne bo imelo razvoja brez varnosti. Mislim, da Nobenega od teh ne bomo mogli doseči brez spoštovanja človekovih pravic. Torej, nobene razvojne politike ne bo brez varnosti, nobene varnostne politike EU ne bo brez razvoja. In nič od tega ne moramo pričakovati, dokler ne bodo človekove pravice močno ukorninjene v naš pristop k razvoju. Mislim, da sedaj je čas, da se še bolj potrudimo in človekove pravice usidramo v razvojno politiko, tako kot je tudi treba. To je tisto, kar želimo doseči z vizijo, ki smo jo oblikovali v novem dokumentu Agenda za spremembe. Ta vizija temeli na bolj strateškem pristopu k zmanjševanju in odstranjevanju ali izničevanju revščine posvečamo se boljšemu upravljanju, človekovim pravicam, večji posvečenosti, trajni rasti v državah v razvoju. Obenem pa si ogledujemo tudi vire in sredstva. Sredstva bi morali nameniti tam oziroma tja, kjer so najbolj potrebna in kjer lahko doseže največji vpliv. Kdo bi lahko bolje to razumel in bolje sprejel to vizijo kot vi? kajti vi imate izkušnje na tem področju, ukvarjate se z demokracijo in tudi z razvojem. Ne gre za romantično vizijo razvoja ali človekovih pravic. Ne, to je pragmatičen pristop. Gre za to, da ustvarimo ali oblakujemo pametno pogojevanje, Veliko smo se naučili od nedavnih dogodkov v Severni Afriki, zato lahko vidimo, da bodo človekove pravice, dobro upravljanje in tako naprej imeli pomembno vlogo pri tem, kako in na kakšen način zagotavljamo pomoč. Arabska pomlad je odzvanjala po celem svetu, kajti arabski mladi ljudje si zaslužijo našo pohvalo. Vendar kakšne lekcije lahko potegnemo iz arabske pomladi? Ena od teh je, da stara stabilnost, kjer človekove pravice niso imele veljavnosti, ni več aktualna. Preden nadaljujem, želim podariti troje. Prvič, pogojevanje ni izgovor za to, da manjšamo količino pomoči. Pogojevanje ne pomeni, da ne bomo več pomagali tistim, ki potrebujejo našo pomoč. Financiranje bo določeno na osnovi potreb, zmogljivosti in zavest ter uspešnosti partnerske države. Ne, ne pa zato, ker je naša prijateljica ali zaveznica. Več pozornosti bomo namenili temu, kako uspešne so države na področju demokratičnega upravljanja, še posebej na področju človekovih pravic. Drugič. Ne gre za to, da bi ljudi učili lekcije, ampak gre za to, da države podpiramo na enakovredni ravni. Tretjič, rezultati bodo prišli šele čez nekaj časa. Pogosto precenjujemo tisto, kar lahko dosežemo na kratek rok. Vendar sistematično prav tako podcenjujemo, kaj je mogoče doseči na dolgi rok. Evropska unija nikoli ne bo indiferentna na kršitve človekovih pravic. Še naprej moramo poskusiti doseči ravnovesje med preventivnimi in preprečevalnimi ukrepi. Zato potrebujemo večdimenzionalni pristop na področju kršitev človekovih pravic. Danes bom omenil štiri takšne razsežnosti. Prvi tri so politični dialog, finančno in tehnično sodelovanje za spodbujanje človekovih pravic in restriktivni ukrepi. Vse skupaj pa je povezano v četrto dimenzijo, namreč koherenca pri naših ukrepih. Prva razsežnost torej. Politični dialog s partnerskimi državami je ključnega pomena, če želimo zagotoviti, da bodo človekove pravice, demokratična načela, pravna država in dobro upravljanje sistematično dobro ukoreninjeni na ravni države Naš politični dialog temelji na vseobsegajočem seznamu strukturiranega dialoga in posvetovanj, imamo tudi dialoge na osnovi sporozumu, ad hoc dialoge ter posvetovanja. Na osnovi takšnih dialogov lahko odkrijemo probleme in to že zelo zgodaj. Če želimo biti učinkoviti, moramo politični dialog izvajati redno in to sistematično. Vključevati pa moramo tudi civilno družbo. Takšne zaveze, naprimer, spodbujamo tudi v akcijskem načrtu za enakost med spoloma, to je svet sprejel junija 2010. 50 odstotkov agent velja za pogovore s partnerji na lokalni ravni in to mora vključevati tudi enakost med spoloma. Ekonomski ali drugi restriktivni ukrepi kot odgovor na kršitve človekovih pravic so druga razsežnost in to je vedno zadnja možnost. To ne sme postati standardna praksa. Ne glede na to, mislim, da poznamo primere, ko ti primeri postanejo nujni. V takšnih primerih se bo učinek vsakega restriktivnega ukrepa na prebivalstvo vedno upošteval in to v celoti. Samo en primer. Vsi vemo, kakšno je stanje na področju človekovih pravic v Zimbabveju. Leta 2010 je zaradi tega združenje, so združeni narodi odpovedali humanitarno pomoč. To seveda velja tudi za socialno podporo. Ta eh, prekinitev bo eh, podaljšana, kaj ti politični pogoji za izboljšanje še niso bili izpolnjeni. To ni odločitev proti Zimbabvicem. Evropska unija še naprej izvaja svoje humanitarne dejavnosti. Še več, podpira projekte, ki neposredno podpirajo prebivalstvo na socialnem področju. Tudi organizacijam eh, socialne družbe, ki si prizadevajo za človekove pravice in demokratizacijo, pomagamo. Zato restriktivni ukrepi ne smejo spodkopati naše podpore za tiste, ki delajo na terenu. Zdaj pa tretja razsežnost, naša pomoč. Naše sodelovanje in eh, so, instrumenti za sodelovanje podpirajo strukturne reforme in demokratično upravljanje. Oni zagotavljajo obsežno podporo, vključno z grajenjem zmogljivosti in institucij, za ključne institucije na področju človekovih pravic, pa tudi za akterje. Zagotavljamo tudi usposabljanje in izobraževanje, dvigovanje zavesti in aktivnosti mreženja. Imamo tudi Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice v razmerah, ki so občutljive. To velja za države z omejenim ali zelo omejenim manevrskim prostorom za delovanje nedržavnih akterjev. Evropski instrumenti za demokracijo in človekove pravice lahko delujejo tudi tam, kjer je sodelovanje z vladnimi oblastmi prekinjeno in sicer brez soglasja države gostiteljice. To vključuje temeljna načela in urednote. Zaščitimo človekove pravice in krepimo demokrati, procese demokratizacije. Vsak teden branimo aktiviste na področju mm, človekovih pravic in druge, ki si za to prizadevajo. Pri tem vedno znova pomagamo pri rehabilitaciji žrtev nasilja ali morda samo preprosto fizično zaščitimo žrtve ali pa jim pomagamo pobegniti pred nevarnostjo. Sam sem zelo ponosen na ta prizadevanja in pri, pričan sem, da ste tudi vi. Vendar to ni dovolj. Še več lahko storimo, veliko več. Agenda za spremembe, ki jo predlagam, nas bo popeljala še dlje, dlje od trenutnih praks. Tako bomo ukrepili vpliv svojega delovanja in sodelovanja pri demokratizaciji partnerskih držav. Iz osebnih izkušenj vem, kako je živeti v družbi, kjer so poteptane osnovne svoboščine in človekove pravice. Vsak, ki meni, da bom toleriral to, da bo naša pomoč eh, ogrožena tudi v državah, kjer se kršijo človekove pravice, se moti. Naši instrumenti za sodelovanje bodo pregledani k malu in to v okviru revizije finančnih perspektiv. Zaradi tega bomo imeli edinstveno priložnost, da človekove pravice in demokracijo še bolj ukorenimo v svoje prakse. To je moja prednostna naloga v okviru agende za spremembe. Naš namen mora biti, da gremo dlje od instrumentov. Prizadevati si moramo za človekove pravice in demokracijo in to mora biti kot orodje, ki ga uporabljamo vsak dan. Proračunska podpora je dober primer tega pristopa. Gre za enega od instrumentov za zagotavljanje pomoči, ki nam pomaga izpolniti ključne razvojne cilje s partnerskimi državami, pri tem pa izvajamo politični dialog z zadevnimi vladami. Človekove pravice bodo vsekakor predmet razprave, ko analiziramo partnersko državo in presujemo, ali je ustrezna prejemnica pomoči. Te tri razsežnosti nam skupaj dajo nek načrt ali okvir za delovanje vnaprej, ampak Češnja na vrhu torte bi bila večja koherentnost v naših dialogih in programih sodelovanja s tretjimi državami. Zato omenjam to četrto razsežnost koherenca naših dejavnosti. Več um, stvari lahko izvedemo, zato da se bo to zgodilo. Štiri točke. Prvič. Mislim, da si moramo prizadevati za strateški pristop, da bi zagotovili dopolnjevanje med različnimi instrumenti za financiranje EU in jih potem tudi sistematično uporabljati. Seveda vse, vse začne v fazi programiranja. Drugič. Profili upravljanja in strategije za človekove pravice, ki jih pripravijo delegacije EU v skladu z državami članicami EU, To bi lahko služilo kot pomembni kazalniki za glavne težave na področju človekovih pravic v posamezni državi in za zaveze ter spremljanje dejavnosti vlad na področju človekovih pravic. Tretjič, človekove pravice so visoko na dnevnem redu Generalne skupščine Združenih narodov. To bi seveda moralo biti res tudi v drugih mednarodnih organizacijah in pri večjih donatorjih. Četrtič, Evropska unija je pomemben akter na mednarodni ravni, zato lahko svojo moč izkoristi za to, da bolj opozarja na človekove pravice. To bo vključevalo države članice in Evropsko unijo, da bodo vsi bolj proaktivni pri tem, ko bodo bolj opozarjali na človekove pravice in si prizadevali, da bi to bilo više na dnevnem redu. Poslanke in poslanci, beseda pogojevanje mi ni všeč. Naš cilj je, da podpiramo ljudi, ljudi, ki potrebujejo pomoč za to, da izničimo revščino. Ampak, da bi ta proces postal trajnosten, mislim, da moramo človekove pravice ohraniti visoko na dnevnem redu političnega delovanja. Hvala. Najlepša hvala, gospod Pibalks. Zahvaljujem se gospodu komisarju in tudi gospodu Fernandezu Šovu za prisotnost na današnjem sestanku. Hvala lepa tudi, da predstavljata stališča institucij, ki jo zastopata. Torej, gospod Fernandez Šo bo predstavil stališče službe za zunanje delovanje. Gospod Fernandez, izvolite. Merci beaucoup. Thank you very much. It's Najlepša hvala. Govorim v imenu visoke predstavnice baronice Eštonove in v imenu službe za zonanje delovanje. Vedno je težko nastopiti tik za komisijo, kajti komisar je po mojem mnenju zelo dobro predstavil vsa tista stališča, ki sem jih že sam želel izraziti. Nekaj zadev bi tudi sam rad povdaril, predvsem povezavo med razvojem in človekovimi pravicami, tudi to, zakaj moramo sodelovati vsi tisti, ki se ukvarjajo z razvojem človekovimi pravicami in varnostjo. Brez teh povezav ne bomo uspešni. Naslov razprave tudi daje misliti, da razvoj in človekove pravice nista temi, ki bi se upadali, da delata druga proti drugi. Ampak evropejci ne delujemo na tak način. Mi skušamo spodbujati uh, človekove pravice in razvoj. To pravi tudi Lizbonska pogodba. Lizbonska pogodba je tudi razlog, zakaj imamo Evropsko službo za sonanje delovanje. Razvojna politika in človekove pravice morajo biti enakopravne. Tako da je res težko delati na podlagi domneve, da ti dve temi delata druga proti drugi. To ne drži komisar Pibalk si omenil pametno pogojevanje. Mislim, da se lahko veliko pridobi v okviru političnega dialoga tudi preko razvojne politike, preko strategij za človekove pravice. Zdi se mi, da si vsi močno prizadevamo, ampak tisto, kar bi morali odpraviti, je zamisel, da so standardi z področja človekovih pravic takšni, da bi pogojevanje lahko negativno vplivali tudi na razvojno politiko. Ne bi se smeli slepiti, mi v Evropi skušamo delati v nasprotni smeri, namreč, da so človekove pravice in razvoj teme, ki se opadajo in da se podpirajo, kot je rekel gospod komisar. Omenjali ste tudi celovitost, koherentnost, to je tisto, s čimer se v tem trenutku ukvarjamo. Želimo si, da bi delovanje na področju zonanje politike, razvojne politike usklajena, da bi vsi delali za to, da se dosežejo isti cilji. Enako velja tudi za cilje z področja človekovih pravic. Mislim, da bi vsi si morali prizadevati za dosego istih ciljev. 40 dialogov z področja človekovih pravic imamo vzpostavljenih posod po svetu, spodbujamo tudi strategijo človekovih pravic v tretjih državah po svetu, pripravljamo pa se tudi za naslednji večletni finančni okvir. Komisarka je dobro opisal. Zdi se mi, da bo to zelo pomemben trenutek, kaj ti lahko bomo vključili nov finančni okvir v Lizbonsko pogodbo, zagotovili koherentnost znotraj službe za zonanje delovanje. In ta služba je seveda pod nadzorom gospoda Pibalksa in tudi gospe Ashton, vsaj ko gre za vprašanje človekovih pravic in razvoja. To je tudi ta institucionalni ustroj, znotraj katerega lahko zagotovimo največjo koherentnost, tako pri razvojnih politikah, kot pri politikah z področja človekovih pravic in pri delu, ki ga upravljamo na obeh področjih. Kot je rekel komisar Pibalks, politični dialog je zelo pomemben. Zelo pomembno je, da ima Evropska unija na voljo to diplomatsko urodje, ki ga moramo odločno uporabljati, zato da pri razvojni politiki in človekovih pravicah uveljavljamo svoje prednostne naloge. Pri tem bomo zagotovo storili korak naprej. Komisar je omenil tudi pametno pogojevanje. Zdi se mi, da bomo morali na tem še delati in sicer na podlagi vsega tistega, kar je sam omenil. Sam bi rad podaril en specifičen element, ki se bo tudi kasneje v razpravi pojavil danes popovdne. Zelo vesel sem, ko vidim predstavnike iz nacionalnih parlamentov v dvorani. Obstaja nov svet z novimi donatorji in novimi akterji, zato mora ta koherentnost, ta celovitost biti celovitost Evropske unije in držav članic, koherentnost Evropske unije in držav članic. Mi z državami članicami sodelujemo pri pripravi skupnih pristopov do tretjih držav, tudi iz, novih, iz držav novih donatorjev in akterjev. Evropska unija jim daje velik pomen, večjo težo, kot bo Evropska unija imela, lažje bo posredovala svoje sporočilo. Glede razvoja, glede človekovih pravic je naše sporočilo zelo jasno, je pa res, da ga moramo včasih bolj odločno in z dovolj teže tudi posredovati. Nacionalni parlamenti in Evropski parlament ter države članice in Unija morajo združiti svoje sile, zato da bomo skupaj posredovali prava sporočila, ki jih lahko tudi enotno podpremo. S tem bomo imeli ustrezno težo in bomo tudi lahko posredovali ta sporočila na ustrezen način. S pogojevanjem lahko zagotovimo to dodatno težo naših sporočil in o tem je govoril že komisar. Zdi se mi, da to lahko dosežemo. Bi pa rad povedal nekaj besed tudi o samem formatu sestankov. Mi spodbujamo enake formate zasedanja. Vesel sem, da se znotraj parlamenta odvijajo srečanja obeh odborov. Tudi pri nas imamo delovno skupino za človekove pravice in delovno skupino za razvoj. Mislim, da bi se morali lotiti vseh teh vprašanj z istega stališča, si jih ogledati z istega zornega kota in morda združiti sile tudi pri vprašanju demokracije in človekovih pravic. S tem zaključujem. Zahvalil bi se vam, da ste dali. Evropske službi za zonanje delovanje priložnost, da pove, kako sama želi ohraniti ravnotežje, kako namerava zagotoviti doseganje prednostnih nalog s področja razvoja človekovih prvic. In sam danes zastopam tu gospod Ešten in seveda službo za zonanje delovanje. Najlepša hvala še enkrat gospodu komisarju in gospodu Fernandezu Šovu za predstavitev na tem sestanku. Hvala lepa, da sta predstavila stališče obeh institucij. Slišali ste uvodni del, nagovorila sta vas predstavnik komisije in službe za zonanje delovanje. Predlagam pa, da se lotimo prvega dela zasedanja, ki se ukvarja z vprašanjem, ali je pogojevanje na področju človekovih pravic ovira pri zmanjševanju revščine. Razvojna vprašanja in vprašanja z področja človekovih pravic so med seboj povezana. Vedno več oseb se tudi strinja s tem, da je treba spoštovati človekove pravice pri razvojnih vprašanjih, ne samo socialne pravice, gospodarske pravice, državljanske pravice, temveč tudi druge pravice mora biti obravnavane kot temeljne pravice. Sporazum o sodelovanju Evropske unije s tretjimi državami, ki vključuje kakršnokoli finančno podporo, zahtevajo, da zadevna država spoštuje temeljne pravice. Prekinitev dotoka pomoči državi, ki krši temeljne pravice, je upravičena, kajti režimom ne smemo dajati finančnih sredstev, s tem pa bomo seveda storili veliko tudi v boju proti revščine. Je pa res, da če ukinemo pomoč, s tem ne pomagamo najrevnejšim tistim, ki potrebujejo pomoč, ampak jih samo kaznujemo, ne kaznujemo pa elit in voditeljev. Zato bi morali sprejeti takšne sankcije, ki bi kaznovali posamezne voditelje, ne pa sektorje. Mislim pa, da to vrstnih ukrepov še nimamo. Zato bi se lahko danes o tem pogovorili, ker je to zanimivo vprašanje. Predlagam, da razmislite tudi o drugih vprašanjih, naprimer kako lahko še naprej zagotavljamo pomoč najbolj ranljivim sektorjem v tistih državah, kjer ne spoštujejo ravno najbolje človekovih pravic in v tistih državah, kjer ne sodelujejo dobro z organizacijami in donatorji. Vprašanje je tudi, ali je treba razvojne politike vedno vezati tudi na politiko človekovih pravic, ali se lahko pogojevanje izvaja tudi na področju razvoja človekovih pravic, ne da bi istočasno škodili tistim, ki to pomoč potrebujejo. Rekli ste, da bi na področju človekovih pravic morali pogojevanje uporabiti predvsem zato, da bi zagotovili spoštovanje človekovih pravic, da bi prispevali k kulturi človekovih pravic, ne da bi istočasno škodovali razvoju sadevne države. Na tem sestanku smo vsi enakopravni predstavniki nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta skupaj lahko razmislimo o ukrepih, ki ste jih sprejeli na nacionalni ravni, o tistih, ki so bili sprejeti na evropski ravni. Pogovorimo se lahko tudi o nadaljnih usmeritvah, o spremljanju in izvajanju klauzule demokratičnosti in pogojevanja v vseh sporazumih z področja razvoja človekovih pravic. Potem pa je tu še vprašanje učinkovitega izvajanja vseh teh določb na nacionalni in evropski ravni ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih soboščin pri pogojevanju pomoči državam v razvoju. To so torej zanimiva vprašanja, o katerih bi se sedaj pogovorili. Besedo boste dobili nacionalni poslanci, ki ste za besedo prosili. Besedo bom dala dvema nacionalnima poslancema in enemu evropskemu poslancu. Za vsakega evropskega poslanca bo sta besedo dobila dva nacionalna poslanca. Prosim, da ne govorite več kot pet minut. Pet minut je veliko časa, ponavadi damo na voljo manj, manj časa. Po petih minutah vam bom besedo vzela, sicer ne bomo sestanka končali pravočasno. Gospa Grez je prva prosila za besedo, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najlepša hvala, da ste organizirali to srečanje. Mislim, da je to zelo pomembno srečanje. Občutek imam, da se vsi strinjamo s tem, da je parlament odgovoren za nudenje pomoči, da je treba pomoč pogojevati tudi spoštovanje človekovih pravic. Zakonodaja že obstaja, namreč v vseh sporazumih imamo tudi tako imenovano določbo o človekovih pravicah. Gospod komisar je natanko izpostavil tudi pomankljivost te določbe, kajti ko gre za razvojno pomoč, so ponavadi pri ukinjanju tovrstne pomoči najbolj prizadete tiste osebe, ki pomoč dejansko potrebujejo. Je pa res, da te določbe niso dovolj, nujno potrebne so, niso pa dovolj. Zato bi morali začeti izvajati jasne mehanizme. Zatem pa bi morali sprejeti tudi ustrezne postopke posvetovanja zadevnimi strankami. Ne moremo od zunaj usiljevati meril z področja človekovih pravic. Če smem, bi se na kratko rada vrnila še k eni točki, ki je niste izpostavili, mislim pa, da sodi v to razpravo. In sicer, kaj se dogaja s socialnimi pravicami? Socialne pravice izhajajo iz človekovih pravic in temeljnih pravic. Mislim, da v parlamentu izvajate dvojna merila. Pravila z področja trgovine, ki so močno omejujoča. Rekli ste, da boste onemogočili dostop do evropskega tržišča vsem tistim, ki niso podpisali sporazuma. Po drugi strani pa imamo socialne pravice. Evropska unija znotraj svetovne trgovinske organizacije ne podpira zahteve po uvedbi posebne klauzule v zvezi s tem, tiho podpirate protekcionizem. Poleg tega smo pri nas glasovali tudi o mnenju, ki smo ga izdali k poročilu o socialnih pravicah in pomoči, ki jo nudimo. Vse skupaj zaenkrat poteka na prostovoljni osnovi. Poleg tega pa je tu še vprašanje sankcij kot tretji vidik. Ponavadi teh sankcij ne izvajamo, tudi takrat, kadar se ne spoštujejo določbe mednarodne organizacije dela. Gospod komisar, zanima me, na kakšen način namerava komisija uresničiti zavezujoče socialne pravice, ki izhajajo iz človekovih pravic. Kako boste poskrbeli za to, da se začnejo izvajati tudi standardi organizacije dela in kako boste to nadzorovali? Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Stanov. Verjetno sem napačno izgovorila vaše ime. Ne? No, očitno gospoda ni v dvorani ali pač. Žajme dame in gospoda. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, posameznika postavljate v središče politike. Takšno stališče se je uveljavilo po drugi svetovni vojni. Potem pa je bila sprejeta deklaracija o človekovih pravicah in sicer 10. decembra leta 1948. In ta deklaracija nam daje na voljo instrumente, da smo sploh lahko združili posamezne države po tisti grozljivi vojni. Takratni voditelji so se morali dogovoriti o tem, ampak v Evropi, znotraj Evropske unije pa še posebej to velja, ni države, kjer človekove pravice ne bi bile razvite. Nažalost, pa človekove pravice posameznika niso nekaj obveznega. Tako da nismo prepričani, ali trenutno veljavna zakonodaja pripomore k spodbujanju človekovih pravic ali ne. Mislim, da bi morali najti nove politike, ki bi tudi nudile dovolj jamstev za to, da ne bi bilo revščine. To velja ne samo za nacionalno zakonodajo, temveč tudi za evropsko zakonodajo. Seveda, ko govorimo o socialni politiki. Mislim, da bi morali najti način, kako zmanjšati revščino v Evropski uniji. Če bomo razvijali politike, katerih cilj je zmanjšanje revščine, potem se mi zdi, da bi morali vse skupaj vedno vezati na človekove pravice. Dostojno življenje za vsakega evropskega državljana je tisto, kar bi moralo biti v središču naših politik. Socialne neenakosti so pravzaprav v sami srčiki konfliktov, ki se dogajajo posod po svetu. Namreč ljudje nimajo sredstev za to, da bi se uveljavili in uresničili na trgu dela. Obstajajo različne vrste pomoči, predvsem pa se mi zdi, da bi morali to pomoč bolj enakopravno porazdeliti. Hvala. Istočasno imam dvojni prevod, zato mi je nekoliko nenavadno. Gospod Kešman ima besedo. Naslednji, prej sem rekla pet minut, ampak to je največ, kar vam dam na voljo. Če boste krajši, še toliko bolje, gospod Kešman. Um, Hvala, gospa predsedujoča. Sem poročevalec Evropskega parlamenta o novem revidiranem sporazumu iz Kotonuja. Zanimivo je, kaj sta povedala komisar in predstavnik službe za zunanje delovanje. Nekaj vprašanj bi imel v zvezi s tem. Še prej pa par kratkih uvodnih besed. Če je pogojevanje nekaj negativnega, kar zadeva zmanjševanje revščine, kako bomo potem zagotovili, da se spoštujejo človekove pravice. Če si pogledate države AKP, z njimi imamo sklenjen sporazum iz Kotonuja. Te države odločno zavračajo revidirano klauzulo, v kateri se eksplicitno omenja tudi nediskriminacija na podlagi spolne usmeritve. 49 od 79 držav AKP-ja kriminalizirajo homoseksualnost. Do 13 let zaporne kazni je to opredeljeno. Tudi smrtna kazen je predpisana v petih državah. Zato me zanima, kaj smo pravzaprav dosegli. Imamo skupno parlamentarno skupščino, imamo tudi predsedstvo, ampak članice AKP odločno, dosledno zavračajo sploh možnost, da bi se o tem pogovorili imamo sporazum, kot je kotonujski sporazum. Nimamo pa nobene moči, tako da pravzaprav lajamo in ne grizamo. Nimamo na voljo nobenih določb po prekinitvi ali ukinitvi pomoči zaradi kršne človekovih pravic. Veliko smo slišali o izgradni zmogljivosti. Vendar se v teh državah oglaša največ od organizacije, ki branijo pravice žensk, potem pravice homoseksualcev in kakšnih drugih manjših skupin, te organizacije redno zapirajo svoja vrata, ker jih v to prisilijo, pravzaprav jih preganjajo. Zato, komisar, me zanima, kaj lahko storimo, če nam sogovorniki ne prisluhnejo, če ne popustijo pritiskov kolegov. Parlament bo kmalo glasoval o tem, ali naj se podpiše nova uredba o kotonoju oziroma sporazum mislim, da se komisija kar nekoliko zabava glede tega, ampak lahko vam povem, da to niti slučajno ni nekaj smešnega, ne gre za neko humoristično izmenjavo mnen. Kot je rekel prejšnji govornik, pri vsaki stvari, ki jo počnemo, bi morali v prvo vrsto postaviti posameznika. Evropska unija temelji na temeljnih vrednotah, ki jih pravzaprav spodkopavamo in to sebi na škodo. Že danes dopoledne sem rekel, če nimamo temeljnih vrednot, vrednot, civilnih vrednot, če ne bomo okrepili Evropske konvencije o človekovih pravicah, se bomo spet vrnili nazaj v obdobje, ko smo bili gospodarska skupnost, predvsej neuspešna gospodarska skupnost, če smo že pri tem. Če nič drugega, smo lahko na vse zadnje organizacija, ki brani in ščiti vrednote. Zaključujem, gospa predsedujoča. Če države AKP-ja ne bodo spremenile svojega stališča in se ne bodo premaknile, čeprav smo največji donator, potem bi se morali dogovoriti z največjimi svetovnimi donatorji glede tega vprašanja. Potem pa še Palestina in Zahodni breg. Temeljne človekove pravice, ki jih tu v dvorani jemljemo za samoumevne, tam niti slučajno niso zagotovljene. Sicer imamo z njimi trgovinski sporazum, ampak Evropski parlament se je samo enkrat oglasil, da bi prekinili izvajanje tega sporazuma, ker so kršili človekove pravice. Svet pa je to našo prošnjo zavrnil. Kakšno sporočilo potem pošiljamo svetu, če niti svojih sporazumov ne izvajamo, ko gre za kršen človekovih pravic posameznikov? Te osebe so kaznovane in preganjene samo zaradi tega, kjer živijo in ker so domnevno drugačne. To je nesprejemljivo. Ali boste komisija in služba za zonanje delovanje odgovorili na moje vprašanje brez dialoga, kaj nas pa še ostane, kaj lahko storimo? Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Cashman. Tudi sama sem prosila za besedo. Bom nadaljevala s tem, kar je pravzaprav rekel že gospod Cashman, vendar bom nekoliko bolj kratka. Bistvo je že povedal in to dobro tudi izrazil. Sama bi se rada vrnila na to, kar je povedal gospod Pibalks, namreč, da pogojevanje ni ovira. Pogojevanje ni ovira, zato ker ne bo prizadela najbolj ranljivih oseb. Teh dveh stvari ne smemo mešati. Humanitarno pomoč bomo vedno nudili tistim, ki jo potrebujemo. Pogojevanje pa se bo nanašalo na, tisto, na tiste osebe, ki so koruptivne, ki ne spoštujejo človekovih pravic. Zagotovo bomo prazi, pazili na to, da ne bodo prizadete napačne osebe. Bila sem tudi v Ugandi. Veste, da so homoseksualci obsojeni na smrt v Ugandi. Če ste starši istospolno usmerjenega otroka, ste obsojeni na zaporno kazen. To oni pravijo. Če ste lastnik in dajete v najem stanovanje homoseksualni osebi, boste šli v zapor. Danes se meni to ne zdi niti slučajno normalno, zlasti ne to, da tem državam dajemo denar. Zato pozdravljam pogum tistih držav, ki so rekle, da bi morali blokirati pogojevanje. Nemčija, Velika Britanija, verjetno še nekatere druge, se upravičujem, če vseh ne naštejem. Bila sem v Kinshasi, pred tem obiskom sem šla tudi v Kivu, ženske tam redno posiljujejo, tudi to je nenormalno tam jih posiljujejo tako, kot da bi šli moški enostavno v trgovino po žemlje. To se dogaja v Kivuju. Na sestanku s državami AKP v Kinshasi tega nihče ni omenil. Sama sem izpostavila ta problem in voditelji držav AKP-ja so me skoraj da obsodili za lažnjivko, pa sem bila priča vsemu temu. Bila sem na terenu in sem vse to sama videla. Sama pogosto sklicujem sestanke in srečanja s posamezniki v moji regiji v Franciji, tudi s predstavniki LGBT-ja in drugimi, ki imajo kakršnekoli težave. Če francoski državljani in evropski državljani, vem, da se to ne dogaja samo v Franciji, doživljajo to, zagotovo imajo vsega dovolj in je logično, da imajo tega dovolj. Evropske države so se znašle v krizi, nekatere bolj kot druge in državljani resnično ne razumejo, zakaj še naprej dajemo denar za razvoj držav AKP-ja, ki ne spoštujejo niti tiste minimalne človekove pravice. To smo dopustili, da se dogaja več let, stvari so se spremenile, svet se je spremenil, tudi državljani niso več naivne ovčke, ki slepo zaupajo politikom in vsem ostalim. Danes je nastopil čas, ko moramo reči stop, tega več ne sprejemajo. Zato bi vas rada vprašala, kako boste pogojevanje uporabljali v tistih državah, ki ne spoštujejo človekovih pravic. Gospa Grez je rekla, da bi morali najprej govoriti o merilih z področja človekovih pravic. Obstajajo človekove pravice in pika. Države AKP-ja naj se naučijo, kaj so človekove pravice, ne pa, da se bomo mi prilagajali človekovim pravicam, ki jih izvajajo v teh državah. Vem sicer, kaj ste želeli povedati, pa vseeno. Sporočilo komisije je, je prosim, dovolj je. Hvala. Sedaj pa besedo dobi gospa Bejs. Se upravičujem, če napačno izgovarjam vaše imena, ampak res nisem navajena. Gospa Bejs ali ne vem, kje ste v dvorani, vas ni, iz Avstrije, Bajz, res upravičujem. Ah, bah alors c'est. <laughs> Là j'ai B A Y Z. Alors ah, pour une, ah Alza... pour une Alsacienne, j'aurais pu dire. Mislila, da je Z na mesto R. Kot Alzančanka bi lahko vedela, ne? En pa ganz gut. Hvala lepa, nekaj osnovnih pripomb oziroma nekaj vprašanj. Najprej nisem popolnoma prepričana, da imamo skupno osnovo oziroma skupno definicijo človekovih pravic. Jasno je že, da so človekove pravice nekaj univerzalnega, da veljajo za vsakoga, da so neotuljive eh, in da pripadajo vsaki osebi. Ampak vemo, da v realnosti V številnih državah ne obstaja ločitev cerkve in pa države. Pogosto ni ločenih veja oblasti, ni nobenih institucij, v katerih lahko uveljavljate človekove pravice in tudi ni nobene zaščite teh človekovih pravic. Zato se sprašujem, kakšno je naše skupno razumevanje človekovih pravic eh, v posameznih državah. Ne vem, če obstaja predpogoj za to, da lahko resnično. Uh, sedaj še niso ustvarjeni pogoji za to, da bi lahko posod zagotovili spoštovanje človekovih pravic. Kaj kaj lahko naredimo za skupno razumevanje. Potem drugo vprašanje. V primeru sankcij, kazni, če obstajajo vlade, ki kršijo človekove pravice, um, če tem vladam uh, odrečemo razvojno pomoč, kar krši človekove pravice in to želimo preusmeriti v civilne družbe, uh, v civilne organizacije, kakšne organizacije lahko eh, prevzamejo to finančno pomoč, eh, eh, kako jih lahko ločimo od drugih organizacij, od vladnih organizacij in tako naprej. Prav tako ni jasno, o katerih človekovih pravic govorimo, o pravicah prve generacije, druge generacije, tretje generacije, samo tiste, ki jih je sprejela ZN, ali govorimo tudi o gospodarskih, socialnih in kulturnih pravicah, ali govorimo o pravicah ljudstev, za katere pravice pravzaprav pravzaprav gre. Četrtič, kritična pripomba. Mislim, da bi pri številnih konkretnih politikah Evropske unije potrebovali več spoštovanja človekovih pravic. Naprimer, politika do surovin. Mislim, da si tukaj politika zapir, eh, zatiska oči, ko gre za človekove pravice. Tudi ribiška politika za njo velja enako. Eh, ko govorimo naprimer o pravici do prehranjevanja, o suverenosti na področju prehranjevanja. In pa petič, še eno vprašanje. Vem, da v številnih pogodbah o trgovini, o zaščiti investicij. Poleg gospodarskih klauzul obstajajo tudi klauzule o človekovih pravicah. Vendar pa, če si ogledamo, koliko energije se vloži v to, da se izvajajo gospodarske klauzule in kako malo energije se vlaga v to, da bi se izvajale klauzule o človekovih pravicah, potem se mi zdi, da tukaj obstaja resnično zelo veliko neravnovesje. Zanima me, kakšne odgovore lahko skupaj najdemo mi tukaj in kako lahko dosežemo, da bo to, kar eh, je zapisano na papirju, izvajano tudi v realnosti. Hvala lepa, gospod Kačmarek. Hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje. Zelo všeč so mi bile besede komisarja Pibalca, da ne gre za to, da bi druge učili lekcije, ampak gre za to, da želimo izvajati interakcijo med nami in našimi partnerji. Prav tako so mi bile všeč besede predstavnika Evropske službe za zunanje delovanje, namreč razširjeno pogojevanje. Vendar, ko se srečaš z državo, ki si ne deli našega koncepta o človekovih pravicah, potem ni koncepta o pogojevanju. Mislim, da so gospod Cashman in drugi podali nekaj primerov o tem, kako to deluje. Še nekaj vam jih, bo, vam jih bom podal sam. Septembra smo imeli deseto obletnico, ko so eritrejskega novinarja Davida strpali v zapor, on je švedski državljan. O tem smo imeli tudi nujno razpravo. Sodeloval je tudi predsednik Buzek, zato da smo obeležili ta dogodek. Ne vemo pa niti tega, ali je ta švedski državljan živ ali mrtev. Prejšnji teden se je sestal politični odbor skupne delegacije AKP in Eritrejce smo neposredno vprašali, če nam lahko odgovorijo, ali je gospod David živ. Dobili smo dolg odgovor o tem, da Eritreja spoštuje standarde in sporozume in tako naprej, ampak preprostega odgovora na preprosto vprašanje nismo dobili, torej ali je ta človek živ ali mrtev. Ko je gospod Schmidt to slišal, je bil zelo razburjen ker ni dobil odgovora. Ustal je, na to so ga partnerje iz Afrike napadli. Dejali so, da je neuljuden in da se želi zapustiti dvorano, ker ni dobil svojega odgovora. Seveda moramo poskušati razviti ta instrument, ampak problem je, da če nimamo sporozuma o skupnem imenovalcu, potem jih ne moremo v to prisiliti, niti če so naši partnerji v okviru AKP. Ali to pomeni, da Eritreja ne potrebuje naše pomoči? Seveda potrebujejo. 25 odstotkov BDP-ja porabijo za orožje in to je za nas težava. Ampak oni svoja sredstva trošijo za to, da denar brez smisla porabljajo za to, da branijo navidezno vas, ki naj bi jo napadla Etiopija, čeprav sploh ne vedo, kje ta vas je. Ampak 25 odstotkov BDP-ja porabijo za to, da kupujejo orožje, da bi obranili to vas, za katero sploh ne vedo, kje je. Še vedno pa nismo dobili odgovora na to, ali je ta švedski državljan že uli mrtev. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kačmarek, sedaj pa je naslednja govornica gospa Teo Karus. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi sama želim pozdraviti predstavnike nacionalnih parlamentov. Nekateri so moje prijatelji, z njimi se borim tudi za človekove pravice na mednarodni ravni. Gospe in gospodje, demokratizacija demokratične izobraževanje in boj proti korupciji. Zato gre pri človekovih pravicah. Zelo sem bila vesela, ko je gospod komisar povedal, da ne bi smeli dajati pomoči, če ne bodo države spoštovale človekovih pravic. Torej pogojevanje. Že več let sodelujemo z resnimi in zelo strogimi diktaturami. Zato moramo vedno imeti v mislih tudi ljudi. Nekaj mora biti jasno. Nekaj je zagotoviti nujno humanitarno pomoč, zato da zagotovimo preživetje narodu, drugo pa je razvojna pomoč. Pomoč za nujne primere, za narod. Tukaj dejansko ne moremo mm, kaj veliko govoriti o demokraciji, kajti ljudje morajo preživeti. Seveda pa ne smemo dopustiti, da bi pomoč stekla v roke tistih, ki teptajo ljudi tudi razvojno pomoč lahko opišemo na tri načine. En je, da imamo postopek demokratizacije in tam bi lahko zagotovili eh, razvojno pomoč, to pogosto eh, prav tako govorimo, ampak dejansko to pogosto ne deluje v praksi. Naslednja možnost je, da razvojno pomoč zagotovimo, upoštevamo tudi stroške in tveganja seveda v skladu s tem gre tudi možnost korupcije, da bodo sredstva končala v napačnih rokah. Ali pa si prizadevamo za demokratizacijo in za podporo ustreznih organizacij in družba je tukaj v središču. To je prav gotovo tudi najbolj uspešna pot, vsaj po mojem mnenju. Različni donatorji, če nimajo organizacije, ki bi prevzela ta sredstva, to moramo upoštevati. Zato mislim, da bi morali ustvariti kakšen tak center. In še nekaj želim omeniti, to smo že slišali, ne moremo imeti razvojne pomoči za tiste države, ki vedno znova sredstva trošijo za to, da se oborožujejo ali kupuje orožja. Primer za to je Etiopija. Toliko let že delamo na tem, da bi zagotavljali razvojno pomoč, potem pa etiopijske, etiopijska letala bombardirajo druge države. Hvala. Ni, ni. Hvala lepa, gospod Tonin. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam se strinjam s tem pragmatičnim pristopom, ki ga je predstavil komisar in ki ga je predstavil tudi predstavnik službe za zonanje delovanje. Mislim, da je to inteligenten način pristopanja k vprašanju človekovih pravic. Kako lahko najbolje spodbudimo človekove pravice? Preko dialoga, po mojem mnenju. Seveda bi načeloma gledano bolje bilo, če bi se o tem pogovarjali. Tudi, če bi se bolj trdo pogovarjali, in ostro pogovarjali z neko državo, ne pa da te pogovore kar ukinemo. Sam bi razlikoval med dvema ravnema kršenja človekovih pravic. Po eni strani je to zelo kompleksna tematika, je pa to tudi res, da se te države trenutno ukvarjajo s procesom tranzicije, ki vodi v demokracijo. Tranzicija je zelo dolg proces biti moramo potrpežljivi, strpni, izkazati spoštovanje. Na vse zadnje, nobena država na svetu nima pravice in dovoljenja, da bi pamet solila drugim državam. Po drugi strani pa res obstaja tudi nek minimalni prak spoštovanja človekovih pravic. Naprimer, univerzalna listina človekovih pravic je ta minimalni prak in pod ta prak je pravzaprav nemogoče iti. Okoli tega pragu pa bi morali zagotoviti strogo in zahtevno spremljanje tega, kako se izvajajo človekove pravice. In je bil vprašanje tako za komisijo kot za službo za zonanje delovanje Evropske unije. Namreč, kako bomo mi v praksi izvajali pogojevanje, pametno pogojevanje, kakšne prakse ste si pri tem zamislili? Italija ima nekaj izkušenj na tem področju in mi sedaj skušamo uvesti merilo, ki se glasi pred ratifikacijo bilateralnih sporazumov med Italijo in državami, ki bi utegnile imeti težave s človekovimi pravicami. Uvedemo novo prakso. Trenutno gre za neke vrste poizkus in sicer skušamo našo vlado v trenutku ratifikacije sporazuma spodbuditi k temu, da sproži postopek kršitve čove, tega sporazuma zaradi tega, ker je država kršila človekove pravice. Tri izkušnje imamo in sicer pri sporazumu s Kitajsko, ko gre za sodelovanje na področju kinematografije torej gre za kulturno sodelovanje. Potem je tu sporazum, ki je v parlamentu dolgo časa zastav. Mnogi so resno nasprotovali temu, da bi kitajski lahko zaupali, kaj ti izvaja cenzuro tudi na področju kinematografije in v tem primeru smo uporabili prejomenjeno določbo. Analogno določbo pa smo uporabili še pri dveh nedavnih sporazumih, ki smo jih ratificirali. Uh, sporazum z Marokom, ki se nanaša na sodelovanje na vojaškem področju. To je res zelo občutljivo, delikatno področje, zlasti pa je kakršnokoli sodelovanje na tem področju v tem trenutku zelo kočljivo. Zato smo tudi uvedli določbo, ki sem jo prej omenil. Nekaj podobnega smo storili tudi pri sporazumu s Katarjem zaradi istih razlogov. Zdi se mi, da bi to lahko bil nek pravi način delovanja. Bomo videli, če se bo ta pot izkazala za učinkovito ali ne. V vsakem primeru pa lahko predstavlja nek zanimiv predlog, na podlagi katerega bi lahko prijateljskim vladam, s katerimi želimo skleniti sporazum, dopovedali, da sicer ponujamo roko, vendar jo ponujamo pod pogojem, da se spoštujejo tisti minimalni pragovi z področja človekovih pravic. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Keller, ne, ne želite besede? Dobro, potem pa ne. Gospod Cavares. Prezident, äh, substituji, ki je mnjo kolega. Hvala lepa. Nadomeščam svojo kolegico oziroma kolega, ker je moral oziroma morala na glasovanje. Imam pa nekaj komentarjev. Poslušal sem komisarja in predstavnika Evropske službe za zunanje delovanje. Opazil sem, da je pametno pogojevanje beseda dneva, tako rekoč. Pametne sankcije naj bi bile nujne. pametne sankcije so prav gotovo boljše od neumnih sankcij ali slepih sankcij. To je vse lepo in prav, ta nova obeseditev mi je všeč, ampak težava z modnimi ali izrazi, ki so trenutno priljubljeni, je ta, da Unija poskuša vedno ugoditi vsem. Nekaj e, poslancev je že povedalo, da bi humanitarno pomoč morali zavrniti um, diktatorskim režimom, drugi pravijo drugače. Eni pravijo, da humanitarna pomoč nikoli ne bo ogrožena. Zato mislim, da tukaj ni dovolj poštenosti strani komisije. In to je vsekakor razlog za skrb. Živimo v novem svetu. Novi akteri so na odru in mislim, da vsi akteri niso upoštevali tega novega konteksta. Evropa je v krizi. Zelo veliko sredstev porabimo za mm, razvojno pomoč, vedno pa se ne upoštevajo človekove pravice. Državljani od EU vedno zahtevajo večjo natančnost. Želijo tudi več informacij o tem, kje in kako se porablja humanitarna pomoč. Odgovorni moramo biti svojim davkoplačevalcem vendar mislim, da tega mm, služba za zunanje delovanje ni dovolj upoštevala pri odnosih s tretjimi državami. Če sklenem, troje. Prvič, glede na to, da imamo te nove, zelo modne besedne zveze, ki jih toliko slišimo tukaj v Bruslju, eh, mislim, da smo pozabili kaj to sploh pomeni. Gospa Bayer iz Avstrije je povedala, da tudi naša ribiška politika nasprotuje eh, človekovim pravicam. To je v nasprotju s pogajanjem s človekovimi pravicami. In še nekaj, popolnoma neumen način, kako smo postopali uh, z arabsko pomladjo. Sploh si nismo prizadevali, da bi rešili problem beguncev iz druge strani sredozemlja. Če si ogledamo odziv eh, Evropske unije v drugih krizah, naprimer Balkanske vojne ali bolgarski begunci iz leta 56, vidimo lahko, da Evropska unija dejansko nima dovolj poguma, ne ukrepa dovolj na tem področju. Nacionalni parlament in Evropski parlament sicer vedo, da so sprejeli uredbo, uredba je bila sprejeta še pred dvema letoma, ampak vse skupaj je obtičalo na svetu. Torej, ključnega pomena je, da dobro posredujemo pri procesih demokratizacije, ampak uspešni moramo biti tudi doma. Ohranjati moramo neko minimalno raven, prizadevati se moramo za to, da naprimer zaščitimo svobodo tiska v Evropski uniji, pa v vseh 27 državah članicah. Vsi vemo, kakšno je stanje v nekaterih državah članicah. Sredstva so seveda na voljo za takšno študijo, ampak takšna študija se preprosto ne izvede. Zaenkrat se še ni izvedla. Poskušali smo komisijo pritisniti, da bi se zavezala k tej študiji, vendar mislim, da ni dovolj, če opozarjamo samo na probleme na področju svobode tiska preko sredozemlja. Mislim, da imamo težave tudi doma. Naše države članice načela subsidiarnosti eh, uporabljajo pri stikih s tretjimi državami in to je popolnoma neumno. Sami ne govorijo o problemih, ki jih imajo same. Človekove pravice morajo biti spoštovane, mi od tega ne odstopamo, vsaj ne pri kandidatkah, ko pa si enkrat v Evropski uniji, pa to več ne velja. Če sklenem. Mislim, da moramo prevzeti integriran pristop, integrirano vizijo k vprašanjem razvoja. Tudi sami moramo biti kritični do sebe. Nobena država ne sme žugati s prstom drugim, ampak se moramo vedno učiti drug od drugega. Če drugim državam pravimo, da morajo storiti to in to, potem moramo vse biti prepričani, da vemo, kaj se dogaja za našimi vrati, preden učimo druge. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Keller. Še šest se jih je prijavilo k besedi, zato vas prosim, da ste nekoliko krajši, če se da. Um... Hvala lepa. Strinjam se s tem, da morajo biti človekove pravice v srcu Evropske unije. Eh, ampak vseeno smo nedavno sodelovali tudi z režimom, kakor je bil eh, libijski, prav tako nismo razmislili o tem, da bi črtali pomoč eh, konfliktnim območjem ali tistim, ki so največje izvoznice orožja. To pogojevanje je odvisno od tega, kako bomo vse skupaj. Uh, oblikovali, ali bo to izsiljevanje, ali bo to neke vrste politični dialog, ko bomo sodelovali tako eh, z partnerskimi državami, kakor tudi s civilno družbo. Prav gotovo moramo poskrbeti za to, da z našim pogojevanjem ne bomo ranili najobčutljivejših delov družbe. Um, recimo, da imamo vlade, ki ne spoštuje svobode tiska, potem pa bomo kaznovali civilno družbo. To pomeni, da ne bomo kaznovali samo vlad, ampak tudi najrevnejše. Moramo razmisliti eh, o, eh, prej o tem, skozi kakšne kanale naj bi v takšnih primerjih potekal denar. Sejem pa se s tistimi, ki pravijo, da moramo biti verodostojni pri naši strategiji človekovih pravicah tako znotraj Evropske unije, kakor tudi zunaj naših meja. V zadnjem času se mi zdi, da niti parlament ni tukaj najboljši zgled. Govorili smo naprimer o ribiškem sporazumu, sporazumu z, Maroko, pa nismo, z Marokom, pa nismo niti zaprosili za mnenje pravne službe o tem, eh, potem tudi komisarja omenil nekaj drugih primerov in vse to nas ne kaže v najlepši luči. Morali bi razmisliti tudi o pogojevanjem za nas same, ne samo, da useljujemo pogoje partnerskim državam. Moramo se tudi vprašati, ali ne bi mogli določenih pogojev postaviti tudi sam, sami sebi. Um, ehm, naprimer, podpiramo razvojna področja, kot je kmetijski sektor ali socialni sektor, moramo se osrotiti osredotočiti na tiste sektorje, ki resnično pomagajo na revnejšim ljudem, da se borimo proti podnebnim spremembam, ki povzročajo zelo velike probleme. Prav tako pa mora biti naš pogoj ta, da se držimo svojih zavez, tako ko gre za zneske, kakor tudi za način, kako dajemo to pomoč. E, omenjene so bile tudi trgovinske sporazume, In uh, v trgovinskih sporazumih dopuščamo marsikaj, kar pravzaprav predstavlja kršitve človekovih um, pravic. Moramo imeti pravične sporazume, ki spoštujejo človekove pravice, ki bodo predstavljali korist uh, tako za civilno družbo, uh, ne samo za vlade. Ehm, razmisliti moramo o tem, ali spoh želimo sklepati trgovinske sporazume z eh, državami, ki kršajo človekove pravice. Zagotoviti moramo tudi boljše, boljši dostop do virov, do človeških virov. V glavnem želim povedati, da se strinjam predvsem s tem, kar je povedala avstrijska kolegica. Hvala lepa, Monika Fezo je naslednja. Muito obrigada. Um, este, este, este debate tem sido muito interessante. Um... Hvala lepa. Razprava je bila do sedaj izredno zanimiva. Želila sem se vrniti na vprašanje, kaj se dogaja v nacionalnih parlamentih. V, na portugalskem si prav tako oglejujemo, eh, si eh, razmišljamo o načelu pogojevanja in vedno se zdi, da se pogojevanje razume na negativen način. Um, razume se ga v smislu omejevanja, uh, ki se skriva za besedo pogojevanje. Uh, težko je uporabiti to besedo na korekten način. Ko govorimo o večstranski stranskem okolju, o več stranskih vsebinah. Državam ne bi smelo biti dovoljeno, da kršijo človekove pravice. Naj vam povem primer iz Portugalske, kako smo mi integrirali dobre prakse na tem področju. Pred dvema letoma je Portugalska začela strategijo, ki se je imenovala Varnost in razvoj. In ta strategija je imela upraviti. Eh, tudi s tem, eh, kar je bilo podarjeno danes, da ni razvoja brez varnosti in eh, ni varnosti brez razvoja. Zato moramo začeti sodelovati na strateških področjih. Mi smo se osredotočili na sodelovanje štirimi ministri, ki so odgovorni za mm, razvoj, varnost in pa mm, razvojno pomoč ter človekove pravice to so načela, ki pravzaprav stvarjajo temelj za razvojno politiko Portugalske v zadnjih dveh letih. Želela bi si slišati več o tem, eh, kaj počnejo drugi nacionalni parlamenti, kakšne so njihove ideje. Vemo, da so sodelovanje in zunanja politika nekaj, za kar so pristojne predvsem vlade držav članic, vendar pa je bilo veliko pristojnosti prenešenih tudi na evropsko raven. Sedaj se moramo uh, vprašati tudi to, kaj, kakšen del odgovornosti lahko prevzamemo kot nacionalni parlament. Gospod Jurgen Kinke. Ja, Hvala lepa. Gospa predsedujoča, želel bi poročati tudi o stanju v Nemčiji mi trenutno nekako na novo ustvarjamo našo uh, razvojno politiko, razvojno pomoč, govorimo o večji učinkovitosti, o ponovnem zagonu. Uh, sprašujemo se, kako uh, doseči, da bo ena plus ena ne samo dva, ampak tri, kako torej doseči to dodano vrednost. Osredotočamo se ne na 120 ali 122 eh, partneric, ampak samo še na 50 držav. Se pravi, se skupaj smo razpolovili. Eh, z, če bomo dosegli rast BDP-ja, potem bomo podvojili našo pomoč, se pravi, zmanjšali smo število držav, na katere se soočamo za polovico, hkrati pa smo eh, podvojili našo razvojno pomoč. Za drugimi besedami, tukaj smo omogočili učinkovitejši dostop do teh držav. Na ta način dobijo države več pomoči, pomoč je bolj osredotočena, koncentrirana in lahko jo vežemo tudi na določene pogoje. Letos pomladi smo sprejeli nov dokument človekove pravice v nemški razvojni politiki in v tem dokumentu eh, smo nekako predstavili naša osnovna načela. Um, in želel bi še nekaj pripomniti k pojmu negativnega pogojevanja. Uh, torej za uh, države, ki imajo slabo stanje človekovih pravic, za nje nismo predvideli določene oblike razvojnih pomoči, ne nudimo jim proračunske pomoči ali pa neposredne podpore državnih institucij. Uh, drugič, skušamo preprečiti slabšanje stanja človekovih pravic. Eh, no, omenili smo že Ugando, eh, kjer, eh, kjer so homoseksualci obsojeni na smrt ali pa šestletna zaporna kazen za tistega, ki ve, da je nekdo um, istospolno usmerjen, pa tega ne poroča oblastem. Uh, to je preprosto nespremljivo in povedali smo um, uganskim oblastem, da jim bomo črtali proračunsko pomoč, če bo sprejela takšno zakonodajo. Uh, preprosto več ne bo med našimi partnerskimi državami. In ko smo ustrajali pri tem, je Uganda umaknila ta zakon. Se pravi, to je bil dober uspeh. No, ustvarjanje spodbud, eh, to je nekaj drugega. V Mozambiku smo skušali skupaj z donatorkami odpraviti pomankljivosti na lokalni ravni, mm, torej kar se tiče demokratične ureditve v podeželskem prostoru. Uh, skušali smo najprej ugotoviti te pomankljivosti. Eh, in zahtevati od oblasti, da te odpravijo. To se najprej ni zgodilo, ampak ko smo zagrozili z umikom proračunske pomoči, so se stvari zelo hitro spremenile. Se pravi, stvar lahko deluje, če to resnično želite. Pomembno je predvsem to, da se donatorke, torej ministri, ki so s tem povezani, finančni ministri ali pa eh, razvojni ministri, da se ti dobro med seboj uskladijo. Pomembno pa je tudi to, da vse skupaj deluje bolj uskleno tudi na ravni Evropske unije. Znotraj Evropske unije in pa zunaj Evropske unije obstajajo dobri primeri. Eh, takrat so naprimer zunani ministri uvedli eh, sankcije zaradi eh, konfliktne situacije. Eh, istočasno je pa Evropska komisija eh, jim namenila pomoč v milijonskih zneskih. In pa potem še povezava z drugimi področji ter udeležba drugih zainteresiranih strani. Mislim, da tukaj pomena tudi sama definicija človekovih pravic. Potreben je celosten pristop naj omenim še korupcijo, tudi to je za nas pomembna točka. Ni človekove pravice, ki bi izničila uh, korupcijo, ampak uh, če razvojno pomoč dobijo zgolj vod, skorumpirane vodilne oblasti, potem uh, te uh, pomoči tudi ne moremo upravičiti v očeh naših davkoplačevalcev. Uh, Eh, in tudi, ko gre za mednarodna podjetja, eh, moramo od njih zahtevati, da spoštujejo človekove pravice pri sami proizvodnji, ne glede na to, ali so to hčerinske družbe ali pa dobavitelji. Tukaj lahko skozi ta podjetja veliko bolje uveljavljamo človekove pravice. No, gospod predsedujoča, opazil sem vaše kladivce, tako da bom nehal govoriti. Hvala, madame. Hvala lepa, gospa Lokbiler. Danke, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne. Hvala lepa. Še enkrat bi se vrnila k, ki jih je, k vprašanjem, ki jih je postavila gospa Bajer. Ta vprašanja so bila večkrat ponovljena. Um, vprašali ste, ali imamo skupno razumevanje ali definicijo človekovih pravic, katere generacije človekovih pravic vrednotimo na kakšen način. Uh, Eh, no, in eh, mislim, da imamo tukaj, eh, da imamo v zvezi s tem še veliko opraviti tako v Evropske unije, kakor tudi v Evropskem parlamentu. Najprej imamo državljanske človekove pravice, potem pa tudi gospodarske in socialne. Tukaj nas je zaznamovala hladna vojna, ta in, Eh, ideološka razprava o človekovih pravic. Če vzamemo definicijo iz splošne deklaracije o človekovih pravicah, eh, je jasno, da se ti dve vrste človekovih pravic med sebojno pogojujeta. Samo na ta način, če so zagotovljene vse te pravice, lahko ustvarimo mesto, kjer lahko ljudje živijo eh, brez strahu in dostojanstveno. Če ustvarjamo hierarhijo teh eh, pravic, potem eh, delamo napako. Potem tretje vprašanje, pravica do razvoja. Um, res je, o tej definiciji nismo dobro razmislili in uh, morda bi jo lahko razširili. Nimam več mm, veliko za dodati. Res je, da je potrebno pogojevanje če obstajajo grobe kršitve človekovih pravic, kakor um, tudi naprimer eh, kršitve človekovih pravic istospolno smerjenih oseb. Podariti pa je potrebno tudi to, da moramo sodelovati z nedržavnimi organizacijami, ki so dejavne na tem področju. Pa tukaj ne menim samo na nevladne organizacije, ampak tudi na velike verske organizacije, ki. Uh, imajo v glavnem dobro razumevanje človekove identitete in lahko iz tega preprosto uh, Eh, izključijo to spolno identiteto. Mislim, da bi morali tudi s temi organizacijami sodelovati tesneje kot doslej. Hvala lepa, gospa Gomeš. Eh, e Hvala lepa. No, tisti, ki smo dejavni na področju razvoja in pa človekovih pravic, vemo, da eh, svet ne more obstajati brez spoštovanja človekovih pravic, dobrega vodenja um, in pa vladavine prava. Dobro upravljanje pa pomeni seveda tudi boj proti korupciji. Res pa je, da so vsi ti koncepti bili potisneni ob stran. ki potem na koncu pustijo ob strani demokracijo, človekove pravice in tako naprej. številne vlade, ki so trenutno v prehodnem obdobju k demokraciji, pravzaprav ne želijo demokracije, ampak želijo samo svojo zakonitost, tako da bodo lahko dobili razvojne programe pomoči. Ko eh, skušajo spostaviti odnose z Evropsko unijo in pa drugimi institucijami. Eh, všeč mi je pojem eh, pogojevanja, ampak eh, inteligentnega pogojevanja do sedaj nismo imeli, eh, vsaj ne v razvojni politiki Evropske unije. Ravno nasprotno. Imeli smo schemo, ki je spodbujala predvsem proračunsko pomoč, ampak ta schema je privedla do nekega slepe, do slepe brezpogojnosti. um, kriteriji človekovih pravic so pravzaprav zelo osnovni. Če govorim proti vladi in se me zato vrže v ječo, so moje človekove pravice bile kršene. Uh, to je pravzaprav um, čisto razumljiv koncept. Če sem prisiljena v to, da zapustim svoje domovanje, ker se bo to zemljo uh, izrabilo za izgradnjo nekega objekta, ki naj bi, bil, ki naj bi služil samo ustvarjanju velikega dobička, potem je to prav tako kršitev mojih človekovih pravic. Nekateri kolegi so vprašali, kaj lahko naredimo v nacionalnih parlamentih. Sama menim, da imamo ta koncept pogojevanja, uh, morali bi okrepiti prizadevanja v zvezi z proračunsko eh, pomočjo. Ehm, potem eh, upravičevali smo to proračunsko pomočjo, češ, da s tem ohranjamo svojo konkurenčnost napram eh, Kitajske in moramo se vprašati, ali je šlo tukaj za človekovo pravic ali pa za dobiček. Jasno pa je, da danes več ne tekmujemo s Kitajsko. Ta je v neki drugi ligi in mi se tej ligi ne želimo eh, pridružiti. To bi se morali naučiti že iz preteklosti in enake eh, lekcije se lahko naučimo iz eh, arabske spomladi. Moramo biti inteligentni, moramo ohraniti stike z vladami, ampak moramo denar usmeriti tja, kjer je potreben, torej v civilno družbo. Eh, in moramo pomagati tudi organizacijam, ki bi mm, to pomoč sprejele z odprtimi eh, rokami, ki so tudi zelo učinkovite, ampak te pomoči ne dobijo, ker gre v roke vladam. Mm, nekateri so spraševali, kaj lahko tukaj naredijo nacionalni parlamenti. Mislim, da se moramo se otočiti na konkretne primere. Pravzaprav je to preprosto. Naprimer Eritreja. Eh, tam obstaja resen primer kršitve človekovih pravic. Gre za evropskega državljana Šveda, ki je upleten v ta primer. Uh, lahko tudi navežemo, uh, se povežemo z drugimi parlamenti, naprimer Afriški parlament. Uh, oglejte si tukaj primer Etiopije. To je sedež Afriške unije, to je zelo pomembna država v Afriki. Ampak ehm, komisija je preprosto spregledala grobe kršitve človekovih pravic, ki obstajajo tam že od leta 2005. In v letu 2010 je situacija še veliko bolj zastrašujoča. Kaj lahko torej naredi Evropska unija? No, lahko uh, spodbudimo razvoj, lahko prispevamo k reševanju konfliktov. Pri problemu Eritreje in Etiopije je pogosto šlo za nerešeni spor, nerešeni spor glede meja in uh, Evropska unija temu ni posvečala nobene pozornosti. Pa potem vzemimo na primer uh, Angolo. Prosim, spoštujte čas za govor, pravi predsedujoča. No, potem tudi se moram vprašati, kaj je z uh, zaporniki vesi v Angoli. Paske, uh... Prosim vas, da spoštujete dodeljeni čas za govor, sicer druge osebe, ki so še na seznamu besede, ne bodo dobile. Gospod Neofitu je predzadnji govornik, sledi gospod Kačmarek, zatem pa drugi del zasedanja. Hvala lepa. Želim vam čestitati za organizacijo te seje o pomembni temi razvojne pomoči. Popolnoma se strinjamo z tem osnovnim načelom, da namenimo razvojno pomoč eh, tisti državi, ki krši človekove pravice, da se pomaga naprimer diktatorskim režimom. sredstva, ki so na razpolago za razvojno pomoč, se na ta način na koncu zlorablja za uh, osebne koristi te diktature. No, ampak eh, tudi, če je nek režim diktatorski, potem tam obstaja nujni problem revščine. Čeprav se te diktature ne pritožujejo zaradi revščine svojega prebivalstva, prav tako se prav malo brigajo za človekove pravice. Zato moramo natančno razmisliti, ko gre za razvojno pomoč diktaturam. Ampak tukaj moramo poštevati tudi žrtve to vrstne politike in to so običajni državljani in državljanke. Morda bi morali razmisliti o spodbudah za evropska podjetja. Eh, naj ta podjetja investirajo z eh, razvojnimi cilji v eh, mislih, da se ustvarja delovna mesta in se na ta način pomaga državljanom teh držav. To se je zgodilo naprimer na kitajskem in to je pokazalo tudi pozitivne rezultate na, za gospodarstvo na kitajskem. Lepa sedaj pa gospod Kačmarek, ki nam bo prebral tudi pismo, ki ga je pripravil polski parlament. Gospod Kačmarek, izvolite. Potem pa predajam predsedovanje kolegici. Hvala lepa. Kot veste, smo imeli splošne volitve na polskem v nedeljo in zato se številni poslanci danes niso mogli udeležiti današnje seje. Ehm, hvala lepa, da ste nas povabili na to medparlamentarno sejo o pogajanju človekovim pravici v razvojni politiki. Zaradi splošnih volitev na polskem um, se upravičujem, da se nisem mogel udeležiti današnje seje. Sem poslanec polskega parlamenta in želim izražiti prepričanje, da je današnja tema izredno pomembna, zelo aktualna. Načelo pogojevanja je ena izmed eh, razsežnosti tudi vzhodnega partnerstva. Nedavno je potekal vrh vzhodnega partnerstva v Varšavi. Mi kot eh, polski poslanci želimo narediti vse za to, da bi spodbujali spoštovanje človekovih pravic eh, vzhodno od naših meja, zlasti v Belorusiji. Mislim, da bi morali še naprej podpirati družbe kjer se krši človekove pravice in moramo podpirati nevladne organizacije. Nevladne organizacije so tiste, ki bodo pomagale pri, izra, pri izgradnji demokratičnih institucij v takšnih državah v prihodnosti. Med uh, sejami polskega parlamenta in pa v tujini vedno podpiram tiste nevladne organizacije, ki pozivajo k pravični uporabi načela pogojevanja. Um, sestal sem se z eh, nekaterimi opozicijskimi, um, kazahstanskimi opozicijskimi voditelji uh, in povedali so mi, da se tam uh, naftne delovce, ki stavkajo, včasih pretepe do smrti. In mislim, da bi morali imeti pravico, da kritiziramo oblasti tovrstnih držav za uh, takšne hude kršitve to, da postavljamo gospodarske interese pred človekove pravice, ni pravi način. Veliko je potrebno še postoriti na področju človekovih pravic, zlasti ko gre za naše odnose s Kitajsko. E, to je ena izmed vodilnih držav na svetu, vendar pa to ne velja, ko gre za človekove pravice. Sestal sem se tudi z hrvaškimi poslanci eh, in govoril sem o postopku sprave na Balkanu po vojni eh, in to v luči zaključka pogajanj za vstop eh, Hrvaške v Evropsko unijo. Se pravi, ne smemo pozabiti na vse to, kar je bilo, slabo, kar je bilo slabega v preteklosti. Moramo se pogovarjati o človekovih pravicah na odkrit način, brez da bi nas bilo strah, da bomo s tem ogrozili gospodarske in diplomatske odnose z državami, eh, ki imajo probleme s človekovih pravicah. To je bil tudi eden izmed glavnih eh, namenov ustanovitve Evropske službe za zonanje delovanje in pa to je tudi naloga Evropskega eh, parlamenta, te nacionalnih parlamentov, ki lahko na bolj odkrit način spregovorimo o kršitvah človekovih pravic, kot pa naše vlade, ki jih vežejo diplomatske omejitve. Težko je uveljaviti načelo pogojevanja, včasih moramo počakati, da neka država izboljša svoje razmere glede človekovih pravic, včasih pa um, prihaja v takšnih državah tudi do humanitarnih kriz. V tem primeru bi morali um, ustaviti načelo pogojevanja ter ne posredno ponuditi humanitarno pomoč. Uh, se pravi, socialni vpliv našega pogojevanja ne sme biti prehud. Upam, da bo to srečanje dobri, dobra priložnost za izmenjavo stališč in da bo to še en korak za izboljšavo sodelovanja med Evropskim parlamentom ter nacionalnimi parlamenti. Upam, da se bomo v prihodnosti še večkrat srečali, bodi si v Bruslu ali v Varšavi. To je v imenu eh, predsednika odbora za pravosodje in človekove pravice, gospoda Kaleša. Naj povem, da ta je bil nanovno izvoljen v, v polski parlament in se bo prav gotovo še, da se je stal z vami. Yeah. Ja. Herzlichen Dank auch an die polnischen Kollegen äh, zurück. Ah, äh, hvala lepa tudi uh, vsem polskim kolegom. Seveda, če so tam volitve, ne morejo biti tukaj. Sedaj bom prevzela vodenje seje. Äh, pozdravljam tudi nacionalne parlamente v imenu pododbora za človekove pravice. To je prva seja, ki smo jo organizirali skupaj z odborom za razvoj, potem, ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Prva tema je povezava med človekovimi pravicami in pa razvojno pomočjo. V odboru za človekove pravice smo se že dvakrat sestali z nacionalnimi parlamenti. Enkrat se je to srečanje zgodilo v Berlinu in drugič v Bruslu ugotovili smo, da je težko ustvariti pravo organizacijsko strukturo. Človekovimi pravicami se različni parlamenti ukvarjajo na različen način, bodi si je to del zunanje politike, razvojne politike ali pa eh, celo priseljenske politike. Prvi krok se je ukvarjal z vprašanjem, ali pogojevanje s človekovimi pravicami predstavlja oviro za zmanjšanje revščine. No, sama si nisem ničesar zapisovala, ampak sem dobro prisluhnila, nisem slišala nobenega parlamenta, eh, nobenega, eh, nobene pripombe, ki bi eh, kazala na to, da, je, da sta ti dve zadevi protislovni. Sedaj pa druga tema, ali je, pogaja, ali je pogojevanje s človekovimi pravicami lahko učinkovito v okolju več donatorjev. Mislim, da si tukaj moramo vprašati, kakšna dodana vrednost tega pogojevanja, kakšne inštrumente imamo na evropski ravni, zato da lahko uh, imamo na človekovih pravicah temeleči uh, eh, pristop do naših politik in upam, da bomo razpravi našli nekaj odgovora na ta vprašanja. Prav tako smo slišali, da imamo posebno, posebno orodje v naših zaranjih odnosih, torej klauzulo o človekovih pravicah, ki jo vsebujejo skoraj vsi trgovinski sporazumi in pa razvojni sporazumi s tretjimi državami. Tukaj mora Evropski parlament izvajati demokratični nadzor in mora uh, preveriti, ali so klauzule o človekovih pravicah spoštovane in ali želi dati um, zeleno luč prihodnim sporaz sporazumom. Sedaj pripravljamo sporazum za Marokom in pa za Kolumbijo. In v tej luči bi bilo dobro, če bi od nacionalnih eh, sogovornikov slišali, kako se pogojevanje s človekovimi pravicami odraža v v razvojni politiki in v dvostranskih um, uh, sporazumih med državami članicami in pa tretjimi državami. In potem moramo se gledati tudi argumente proti pogojevanju, naprimer uh, nesorazmerje med uh, uh, upniki in pa donatorji, podrejenost drugih, uh, druge politične in gospodarske interese, neučinkovitost in tako naprej. Kakor v prejšnjem krogu bomo imeli eh, člana Evropskega parlamenta in pa dva nacionalna eh, poslanca. Najprej dajem besedo gospod Cimer, ki je že dvignila roko v prejšnjem eh, krogu, pa ni dobila besede. Hvala lepa. želim se odzvati tako na vprašanje iz prvega kroga, kakor eh, tudi iz drugega kroga. Želim se skupaj nekoliko dopolniti. Sprašujem o pogojevanju eh, s človekovimi pravicami pri pogodbah, pri tem pa želim se skupaj svetliti tudi z drugega vidika, ne samo spoštovanje človekovih pravic v partnerskih državah, ampak moramo se vprašati, kako za svojimi pogodbami prispevamo k temu, da se zagotovi spoštovanje človekovih pravic. In to z naše strani, kot Evropska unija in kot države članice. Olivier de Schutter, posebni mm, poročevalec za uh, varno skrbo s prehrano, je. Yeah ni uspel pri preizkusu, da bi se dogovoril za komisijo, da bi vsi razvojni sporazumi vsebovali klauzulo, kjer bi se zahtevalo, da je potrebno sporazume preveriti glede na, njihovo, na njihov učinek na pravico do prehrane. To je ena izmed osnovnih človekovih pravic. Ampak komisija je rekla, to nas ne zanima, tega nočemo. Zato mislim, da ni dovolj, eh, da si ogledamo, kakšen je vpliv pogodb na človekove pravice. Ne, moramo prevzeti odgovornost tudi za to, da pogodbe, ki jih eh, sklepamo kot Evropska unija ali človekove pravice, ne prispevajo k temu, da se krši človekove pravice. Pri trgovinskih sporazumih smo to pogosto naredili. Zato obstajajo tudi konkretni primeri. In pa druga, druga točka. Komisija je prejšnji teden podala predlog o tem, da bi vse države, ki, so, ki ne izvajajo zadostno gospodarskih sporazumov, da bi takšne države izgubile dostop do evropskega trga. To se mi zdi kršite človeko pravic v teh dotičnih državah, kajti tem državam se s tem prepreči, da dobijo dostop do evropskega trga. Na ta način ne morejo zgraditi lastnega gospodarstva, lastne kmetijske proizvodnje, ne morejo sami tržiti svojih proizvodov in uh, s tem se destabilizira tudi um, varno skrbo z prehrano v njihovih državah. Um, zato še enkrat prosim, da vse skupaj ogledamo, da si vse skupaj ogledamo še za druge strani, kot je za spoštovanje človekov pravic. Hvala, gospod Cimer. Niš, ne vidim, da bi se kdo javil k besedi prosim, da vseeno razmislite o tem, ali naj bi morda spregovorili. Dovolj časa imamo za razpravo. Slišala sem kar nekaj vprašanj, prosila sem za odgovore in ocene glede tega, kakšno je stališče Evropske službe za zunanje delovanje ali pa kakšno je stališče komisije o tem. Mislim, da imamo eh, predstavnika komisije. Potem prosim, da se na to odzovete. Herr Will von Defko. Gospod eh, Will iz Def Defko. Oui, merci beaucoup. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se predstavil, potem pa bom odgovarjal Na vprašanje sem Jean-Louis Ville, sem vodja enote upravljanja demokracije človeka pravice pri generalnemu direktoratu DEFKO znotraj komisije. Prva pripomba, če mi dovolite, ne o tej razpravi, temveč pripomba na vse tisto, kar ste danes povedali med razpravo. Kot vodja enote za človekove pravice se lahko samo strinjam z vsem tem, kar ste rekli zagotovo nisem jaz tisti, ki bi kakorkoli izpodbijal pripombe, ki ste jih podali, številni izmed vas. Če se lotim še same vsebine pogojevanja, ta razprava je odprta. Živahnost razprave je to tudi dokazala, tudi zelo zanimiva vprašanja, ki ste jih naslovili na to so merodajna. Ne gre za to, ali uporabljamo pogojevanje ali ne, temveč na kakšen način se bo pogojevanje uporabljalo in pri kom. To so bila vprašanja, ki ste jih zastavili vi in istočasno so to tudi vprašanja, ki se jih zastavljamo mi kot komisija, ko se ukvarjamo z izvajanjem programov pomoči in razvojnih programov. Mislim, da je kar nekaj stališ bilo izpostavljenih, morda se vam bo zdelo, da se ponavljam, ampak kar nekaj oseb, gospod Tonini, gospod Kačmarek, ta dva sem si mimo grede zabeležil, so rekli, da potrebujemo dialog. Ne moremo vrčevati z dialogom pri tretjih državah, s katerimi sodelujemo. Ta dialog je lahko pozitiven v smislu, da bo privedel do ustrezne izmenjave, ko se nekateri rekli, da v okviru tega dialoga včasih razprave niso ravno najbolj mirne, ampak vseeno nismo mi tisti, ki bi usiljevali svoje stališče tretji državi, čeprav imamo lahko svoje mnenje glede določenega vprašanja. Tega se je nujno zavedati. Ne moremo neposredno uporabiti ukrepe sankcij, ne da bi se predtem vključili v dialog s partnerji in se z njimi pogovorili o vsem skupaj. Glede sankcij oziroma restriktivnih ukrepov, verjetno je bolje, da jih imenujemo tako. Zagotovo so ti ukrepi zapleteni, bodi si gre za vse ali nič, vse v svežnju, kar pomeni, da se sodelovanje prekine z vlado in s tem kaznujemo državljane. Če pa ne uvedemo takega blok pristopa, potem se zastavlja vprašanje, kako sodelovati in s kom. Lahko vam navedem primer, zato da bolje ponazorim stvari. V Zimbabveju, kot je rekel komisar, trenutno izvajamo sankcije oziroma restriktivne ukrepe. Vendar se stvari spreminjajo tako na naši strani, kot na strani vlade in prebivalstva v Zimbabveju. Trenutno opravljamo popoln pregled situacije Pri tem sodelujemo z organi v državi, predvsem pa sodelujemo s predstavniki civilne družbe, zato ker preko njih, po našem mnenju, lahko začnemo graditi nekaj, kar se bo kasneje imenovalo prihodnje sodelovanje in nadaljevanje dialoga z državami. To velja za Zimbabve in tudi za številne druge primere, verjetno ne bi se smeli motiti oziroma ne želim, da bi se vi motili. Namreč ne želim, da bi nacionalni poslanci odšli iz te dvorane s slabim občutkom, namreč da sta si stališča parlamenta in komisije v nasprotju. Mi kot komisija zastopamo iste vrednote, iste ideje. Cili so enaki, tako da ni treba komisije očitati, da ne izvaja sankcij ali ukrepov. Raje se z nami pogovorite o tem, kako bi skupaj lahko spostavili sistem, ki bi omogočil, da bolje upoštevamo tudi druge dimenzije. Slišal sem tudi pripombe v smeri tega, kakšna je povezava med našimi zahtevami na zunanje politični ravni in zahtevami, ki jih izvajamo na interni ravni. Omenili ste tisk, naprimer. Vse to je zelo pomembno, vendar ni, po mojem mnenju, ključnega pomena to, da bi rekli, dajmo mi raje naložiti breme drugim, zato da bi se sami kaznovali. Raje pokažimo tisto, kar mi zmoremo in morda pokažimo tudi kakšno pomankljivost, kajti s tem bomo lažje stopili v dialog s partnerji. Povdaril pa bi tudi to, da so vsa vprašanja, ki ste jih izpostavili, zagotovo predmet pregleda, ki ga je zahtevala gospa Ashton kot visoka predstavnica. In sicer v okviru svojega mandata zahteva, da se pregleda politika z področja človekovih pravic, s tem se ukvarjamo, Danes nažalost ne morem povedati nič več v zvezi s tem, ker ne vem, kaj natanko pripravlja. Ko bo zadeva pripravljena, se bomo o njej pogovorili. Komisija bo za prihodnjo finančno perspektivo tudi podala ustrezne predloge, znotraj katerih bo velik podarek dan človekovim pravicam. V svetu, v komisiji in v parlamentu se bomo zagotovo vsi izrekli glede tega, ali je ta projedlog dovolj dober, če je morda treba pritisk povečati ali zmanjšati. Vendar je to razprava, ki jo bomo začeli še čez nekaj mesecev. Toliko v imenu komisije, nažalost, ne moram odgovoriti v imenu službe za zunanje delovanje. Hvala, predsedujoča. Ich, uh, danke Ihnen für die aus Hvala lepa za vašo razlago. Hvala. Še enkrat. Če mi dovolite, mislim, da ste res govorili o tem, da v parlamentu intenzivno čakamo na to, da bi dobili predlog pregleda človekovih pravic, torej, da bi upoštevali vse instrumente in pregledali vse instrumente, ki jih ima institucija in Evropska unija. Cilj pa je, da bi bili bolj učinkoviti. Na to čakamo in to je za nas zelo pomembna naloga. In um, pozdravljamo to, da se je k temu zavezala tudi gospa Eštenova, torej, da bo to storila. Kot parlament želimo sodelovati v tej razpravi in tudi prispevati. Na eni točki vam želim odgovoriti. Ne vem, ali je bil problem pri tolmačenju v nemščino. Namreč, s številimi kolegi smo razpravljali o tem, da moramo biti kritični tudi do tega, koliko sami spoštujemo klauzulo človekovih pravic in koliko uporabljamo sami te uh, standarde na področju človekovih pravic. Uh, če smo preveč samo kritični, naj ne bi to nič doprineslo. Mislim, da smo želeli povedati to, da moramo biti samo kritični in se iz tega nekaj naučiti in moramo to spoznati. Tukaj se ponavljam, kot že toliko krat v odboru za človekove pravice. Ko smo zelo samokritični do tega, kakšne napake smo naredili na področju boja proti terorizmu, potem moramo Eh, razmisliti o tem, kako verodostojni smo v primerjavi s tistimi državami, ki ne spoštujejo človekovih pravic. Gospode Kajze. Merci, euh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nisem sodelovala pri prvem delu izmenjave mnen danes popovdne, zato je zelo verjetno, da ste to, kar bom povedala, že obravnavali. Vam zaupam, da me boste upozorili, če to drži. Rada bi se vrnila nazaj in sicer k neke vrste filozofiji, ki se oblikuje tekom razprav o pogojevanju na področju človekovih pravic. Če za primer vzamem naprimer prostotrgovinski sporazum s Kolumbijo. Tudi sami ste to omenili Lizbonska pogodba Evropskemu parlamentu daje vse večje pristojnosti tudi na področju mednarodne trgovine. Tako da smo sedaj tisti, ki skupaj svetno sprejemamo odločitve in pogosto se pojavi vprašanje, ali bomo sporazum podpisali ali ne. Zlasti, če ima država zelo slabo bilanco na področju človekovih pravic, ali lahko potem morda preko teh trgovinskih sporazumov državo prisilimo k temu, da izpelje temeljne reforme? Ali je naš vzvod za to, da bi se izpeljale spremembe v tej državi resnično skrit v sporazumu? Ali je to tisto, s čimer lahko potem stvari pogojujemo in na koncu morda celo zamrznemo sporazum? Gre za neke vrste cikl, o katerem bi morali razmišljati že v času, ko podpis, pripravljamo sporazum, ko ga podpišemo, in ko ga spremljamo. O tem bi morali govoriti tudi, ko govorimo o sankcijah. Tu ne gre za črno-belo zadevo, ne gre za vse ali nič, morda bi bilo smiselno kaj tudi spremeniti. Sporazum s Kolumbijo obravnavamo pri nas že predvsej dolgo. Vemo, da tam ubijajo sindikaliste, da se paravojaške sile infiltrirajo v politične strukture. Veste, da je slika Kolumbije precej črna. Je pa res, da v zadnjih letih, zlasti ko je predsedovanje od Uribeja prevzel do Santos, ta država doživela kar nekaj sprememb. In sporazum, o katerem sem prej govorila, še vedno ni sklenjen, zato doživljamo precejšen pritisk v zvezi s tem. Kaj lahko storimo? so rekli poslanci. Zmanjšanje števila umorov sindikalistov, poskrbeti je treba tudi za plačilo očkodnin žrtvam, zlasti če so žrtve utrpele politično, kulturno, kolektivno škodo, potem pravica do ponovne pridobitve izgubljenega ozemlja ali premoženja teh oseb. Kaj lahko storimo v tem trenutku? Trenutno spremljamo, ali je tisto, kar so obljubljali, o čemer so glasovali, izpolnjeno oziroma ali se že izpolnjuje. Potem bomo lahko rekli, da lahko podpišemo prosto trgovinski sporazum z Kolumbijo. Vprašanje pa je, ali se bomo zanašali samo na to, kar nam bo povedala Kolumbija, ali bomo morda v sporazum unesli določbo, ki nam bo omogočila, da sami preverjamo situacijo. O tem se pogovarjamo, na to pominjamo tudi komisijo, zato smo v dialogu z njo. Ko gremo v Kolumbijo, vedno znova pravimo, da saj bomo podpisali ta sporazum, vendar morate storiti še to in to, opraviti to in to fazo, doseči takšen in takšen napredek. Kolumbija je dober primer, imamo pa tudi druge primere sorodne primere, o katerih se pogovarjamo v parlamentu v posameznih političnih skupinah. Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe smo dobili nove pristojnosti in morda lahko to uporabimo kot neke vrste vzvod za to, da zagotovimo človekove pravice, socialne pravice, kulturne, politične pravice in tako naprej. To so naše perspektive, v okviru katerih sedaj stvari preizkušamo. Morda bomo spremenili tudi samo formulacijo sporazumov. Pomembno je, kako jih oblikujemo, zato da se bo tudi pogojevanje lahko izvajalo bolje kot v preteklosti, ko je pogosto pravzaprav to ostalo samo mrtva črka na papirju. Hvala. You, uh, Hvala, gospode Kajzer. Kolegi iz Evropskega parlamenta so se prijavili k besedi, ampak resnično vas pozivam, da se tudi sami oglasite, vsi predstavniki iz nacionalnih parlamentov. Želimo si izminjati mnenje z vami. Gospode Kajzer je zastavila vprašanje komisiji, komisija mu na to tudi odgovorila. Vseeno pa bi vas resnično rada spodbudila k temu, da zastavite vprašanje. Tudi sama bi z veseljem rada prisluhnila temu, ali ste morda na nacionalni ravni sklenili sporazum s Kolumbijo ali zanima me, kako se vi lotevate teh težav, če obstajajo. Slišali smo konkretno vprašanje v zvezi s tem, ali obstaja kakršen koli sistem spremljanja, ki bi ga lahko izvajali v primeru, da se unese v sporazum s Kolumbijo to vrstna določba. Komisija. Euh, Hvala, gospa predsedujoča za hip bi se vrnil nazaj na to. Sicer se strinjam z vami, da je treba priznati napake. Tudi ko začenjamo dialog, je tako, da če nekdo ne prizna svojih napak, potem nastanejo težave. Se popolnoma strinjam z vami. Gospode Kajzer je vprašala, ali imamo s tem v rokah nek vzvod. Mislim, da je zelo dobro opisala ta instrument. Tu gre za trgovinski sporazum. Je pa res, da lahko ta sporazum uporabljamo tudi pri drugem instrumentu, ki ga uporabljamo v posameznem sektorju zato, da bi naprimer vzpostavili infrastrukturo ali da bi preko tega instrumenta naprimer nudili proračunsko podporo. Se opravičujem, ampak nekoliko iščem besede, sem že utrujen. Pomemben je sam proces. Lahko je na začetku slika bolj črna, morda zelo črna. Zanimivo pa je preko dialoga spremljati uporabo instrumentov in to, kako uporaba teh instrumentov izboljšuje celotno stanje. Tudi komisar je prej to omenil. Nažalost, to ni nekaj, kar bi se spremenilo z danes na jutri, v katerikoli državi, spohni pomembno, katero državo imate v mislih. Ne morete reči, če tega ne boste storili oziroma če ne boste storili onega, če se situacija ne bo radikalno spremenila na uprijemljiv način, potem ne bomo sodelovali z vami. Boste sankcionirani. Gre za proces, evolucijo stvari. Eden od instrumentov, ki jim dajemo kot komisija prednost, je prav sodelovanje s civilno družbo. Preko tega notranjega pritiska lahko lažje uvedemo spremembe in te bodo tudi bolj učinkovite, kot če bi pritiskali z mednarodne ravni. Se res opravičujem, ampak sporazuma s Kolumbijo ne poznam. Gospode Kajzer je podala dokaj dobro sliko in je tudi veliko boljša slika od tiste, ki bi jo sam lahko naslikal glede tega. Zamisel pa je naslednja. Če imamo nek sistem ali mehanizem za spremljanje, za nadzorovanje situacije, je to mehanizem, ki ga komisija in služba za zunanje delovanje pripravita na tak način, da mora vsaka država opraviti letni pregled izvajanja te določbe v okviru sporazumov, ki jih ima podpisane s tretjimi državami. Ti instrumenti seveda lahko obstajajo, je pa vprašanje, katere parametre naj osebujo in katerih ne, kakšna naj bo njihova dimenzija katere sektorje je treba obravnavati, katere konvencije naj se ratificirajo. Ena stvar so instrumenti, druga stvar pa so zaključki, do katerih pridemo in na podlagi katerih potem tudi vzpostavimo dialog s tretjimi državami. Hvala. Hvala lepa, gospa Keller. Um, Hvala lepa. Vsi se strinjamo, da so človekove pravice in tako naprej pomembne, ne samo v zunanjem svetu, temveč tudi v politikah, ki jih oblikujemo v Evropski uniji in v državah članicah. Vsaj zdi se mi tako. Tisto, kar nam manjka, pa so ustrezni instrumenti za nadzorovanje in uresničevanje tega ideala človekovih pravic, ki nam je vsem skupen. Eden od pomembnih elementov bi lahko bil prav ocena učinka človekovih pravic. To smo nekajkrat že storili, pogosto ne in sicer za področje politik Evropske unije. Učinek človekovih pravic na prostotrgovinski sporazum ali na ribiški sporazum bi bilo zanimivo videti. Enako velja za skupno kmetijsko politiko, v kateri trenutno izvajamo reforme. Tam si ne ogledujemo tega, kako ta politika vpliva na države v razvoju. Ocena učinka pri človekovih pravicah pa je nekaj, kjer preučuješ predvsem to, kakšen vpliv bo imela politika na človekove pravice v tretjih državah, pa ne samo v tretjih državah. Če bi to storili bolj pogosto, če bi bolj pogosto pripravili takšno oceno učinka, bi ugotovili, da trgovinski sporazumi ne pomagajo ljudem, tako kot mi trdimo, da jim pomagamo, zlasti ne najrevnejšim prebivalcem in delavcem. Še en instrument, ki bi nam bil veliko pomoč, pa je po mojem mnenju mehanizem pritožb. Lahko bi imeli neke vrste ombudsmana, pri katerem bi se osebe lahko pritožile, če bi menile, da evropske politike škodujejo ali kršijo človekove pravice. Zaenkrat takšnega mehanizma nimamo. Lahko bi se, na primer, osebe obrnile tudi na nevladne organizacije, nevladne organizacije, potem na Evropsko unijo. Nimamo pa nekega resnega instrumenta v zvezi s tem, vsaj ne znotraj Evropske unije. Oblikovati je treba tudi mehanizme za boljše oblikovanje politik. Številne kršitve človekovih pravic so se zgodile tudi zaradi naše nedoslednosti. Kaj se je zgodilo pri ribiških sporazumih? Oduzeli smo pravice in pravzaprav hrano posameznim ribičem. To se gotovo ni nekaj dobrega. Uveljaviti je treba ustrezne mehanizme tudi na teh področjih. S tem bi storili korak naprej. Ne samo v komisiji, v državah članicah, temveč tudi v parlamentih bi to morali storiti. Mi kot poslanci lahko veliko storimo sami glede tega. Ni nam treba pripravljati resoluciji, kjer pozivamo vlade, naj bodo bolj skrbne. Kot Evropski parlament vsake dve leti pripravimo poročilo o razvojni politiki, ampak to ni konec zgodbe. Veliko več dela nas še čaka. Zagotovo pa obstajajo stvari, ki jih lahko pravimo sami, ni nam treba čakati na druge, da se česar koli lotijo. Zato bi bilo zelo zanimivo si pobliže ogledati konkretne mehanizme, ki obstajajo v vaših parlamentih, v našem parlamentu, to, kako lahko te mehanizme bolje uresničujemo, kako jih lahko bolje oblikujemo, da ne bomo samo poslušali nekih nedeljskih govorov. Pomembno je, da izrazite svoje stališče, še bolj pomembno pa je, kako se vse skupaj uresničuje v praksi. Hvala. Thank you. And now I look Hvala lepa, oziram se po dvorani. Želi še kdo prispevati k razpravi? Če ne, potem vas res ne želim siliti. Mogoče smo pa res pokrili čisto vsa bolj pomembna vprašanja. Ja, včasih ja, je dobro, da politiki ne govorijo samo zato, da bi govorili. Sama sem se veliko naučila na tem srečanju komisija je to tudi že povedala. V parlamentu bomo zelo skrbno analizirali pogojevanje človekovih pravic, zlasti ko se bomo spustili v bolj intenzivno izmenjavo mnen, ko bomo oblikovali politiko. Kar nekaj instrumentov z področja človekovih pravic imamo na voljo. To so zelo zapletena vprašanja. Tako da hvala lepa za vse primere, ki ste jih navedli sklepam, da bomo skupaj z odborom za razvoj pripravili tudi oceno tega sestanka. Bomo videli, ali bomo v tem formatu tudi nadaljevali. Prvič sem na takšnem zasedanju, to je koristno, vsaj po mojem mnenju. Nažalost, polskih kolegov ni, zato ker so imeli nedavno volitve. Vseeno pa se mi je zdela razprava plodna. In upam, da ste tudi sami kaj pridobili iz te izmenjave men vsem tistim, ki ste prišli v Brusel iz tujine, prijetno bivanje tistim, ki se vračate, pa srečno po domov.